v decembru, tako da bomo lahko skupaj vsi dejali, da smo upravili dobro delo. Še enkrat hvala vsem. Hvala lepa. Poročevalec, tako smo zaključili s to točko. Glasovanje bo jutri ob povdne. Tako sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za vprašanje za ustni odgovor za komisijo. In sicer tema je. Yeah konvencija o civilno-pravnih vidikih mednarodne ogrbitve otrok, gre za osem držav za pristop k tej konvenciji iz leta 1980. Tako sedaj pa dobi besedo avtorka vprašanja, gospa Evelin Regner. Prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Spoštovana gospa komisarka, govorim o imenu odbora za pravne zadeve, imenu gospoda Stojanova. Kar se tiče civilno pravnih vidikov, mednarodne ogrebitve otrok in Haške konvencije iz 25. oktobra 1980, je treba povedati, da je to zelo pomembna konvencija, kajti tako smo omogočili hitro vrnitev ogrebnih otrok v njihovo državo bivanja. Komisija upravičeno meni, da je osem držav, Rusija, Maroko, Sejšeli, Albanija, Gabon, Singapur in še nekatere druge, da je to ekskluzivna pristojnost Evropske unije. Tudi Evropsko sodišče je to ugotovilo, da je to res pristojnost Evropske unije in tudi, kar se tiče zunanjih odnosov. Z Brusel, dva uredbo Brusel, dve smo, kar se zakonskih odločitev in kar se tiče starševske odgovornosti jasno prenesli odgovornosti na raven Evropske unije. Zato vsi razumemo, da kar se tiče uh, mednarodne ogrebitve otrok, da je edina izključna pristojnost Evropske unije. Zato je sporočilo odbora za pravne zadeve svetu sledeče. Svet mora nujno končati z blokado na tem pomembnem področju in tudi Evropski parlament uh, in mora se posvetovati z Evropskim parlamentom. Mi, izvoljeni strani državljank in državljanov Evropske unije, se vedno znova soočamo s težavami. Kdo pa, če ne Evropski parlament, bo poskrbel za državljanke in državljane? Za odbor za pravne zadeve se to tudi ni jasno, zakaj te države ne bi mogle pristopiti. Dobro, otroka mora biti vedno nad vsem in zato je neopravičeno, da prihaja do blokade in do kakršnih koli izigravan strani držav. Zakaj svet blokira ta napredek? Pristop teh osmih držav je izredno pomemben. Kako pomemben je ta pristop? Kaže zelo veliko tragičnih primerov, ki so znani. Med drugim tudi primer ugrabitve otrok v državi, ki jo najbolje poznam, v Avstriji, odkudar prihajam. Tukaj ne gre za odnos tretjo državo, kaže pa, kakšne družinske tragedije se lahko doživi mali Oliver Weinhardt, je pri očetu na Danskem. Mati in eh, stari starši v Avstriji so zelo zaskrbljeni, ker se ne sme vrniti v Avstrijo. In imeli smo potem tudi dve sobi z različnim prizvokom iz Avstrije in Danske, glede tega, kje bi naj, kje, kje bi naj otrok ostal. Danska sodišča obnašanja očeta niso obravnavali kot ugrabitve. Enaka težava se pojavlja tudi glede uredbe Bruselj 2, kajti ta uredba ni obvezujoča za Dansko. Ravno zaradi Rusije in Maroka, držav pristopnic, ima veliko državljanov Evropske unije družinske povezave s tema državama. In tako bi se lahko uspešno izognili določenim primerom tragičnim primerom. Primer Olivera kaže, da je pristop teh osmih držav nujno potreben za blagor otrok. Hvala lepa, gospa Regner, za zastavljeno vprašanje. Gospa komisarka, prosim. You, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa odboru za pravne zadeve, da je spregovoril o tem zelo pomembnem vprašanju. Vsi vemo, da se ogrobitev otrok zelo tragične. In to ima pogosto zelo trajnostne posledice za otroke. Preprečevanje ugrabitev otrok mora biti ena ključnih politik Evropske unije, zato da bi spodbojali pravice otrok in bi pri mednarodnih primerjih zagotovili z več stranskimi pravili zaščito otrok. Od leta 2007 je Evropska unija pristopila Haški konvenciji in v skladu s tem Unija podpira Haško konvencijo iz leta 1980 glede mednarodnih ukrepitev otrok in tudi spodbuja tretje države, da naj pristopijo k tej konvenciji. Veste, da imamo 87 držav pogodbenic Haške konvencije v tem trenutku, vključujoč vse države članice Evropske unije. Konvencija vzpostavlja sistem sodelovanja med državami pogodbenicami, zato da bi povrnili status otroka, ki je bil neupravičeno ugrabljen ali odpeljan na prejšnje stanje. Sveda pa je potrebno tudi sprejetje strani države, ki je povezana v tem postopku in zato je EU lani predlagala pristop osmih novih držav k konvenciji, vključujoč tudi Rusijo in Maroko, ki sta ključnega pomena. Sprejetje takega predloga bi zagotovilo, da bi vse države članice imele možnost uporabiti haški mehanizem z vsemi pogodbenicami konvencije pri zelo konkretnih primerih ugrabitev otrok. To bi bilo v najboljšem interesu otrok prav tako pa bi to spoštovalo tudi načelo enotnosti in delovanja na vzvone Evropske unije. Obžalujem, da ta dosje blokira je v svetu že skoraj leto dni. V praksi to pomeni, na primer, da je pristop s Singapurjem bil s predstavnimi desetih držav članic, Maroka 14, Sešeljev 18 držav članic. Prav tako to pomeni, da ko zagovarjamo pristop Rusije že leta in ko smo končno prepričali Rusijo, da naj to stori, da sedaj Evropska unija kot celota ne more tega pristopa sprejeti. Ruske oblasti seveda o tem redno govorijo na sestankih na vsaki ravni, ki jih imamo. Globoko obžalujem, da kljub izjavom o namenu države članice kot celota niso pokazali politično voljo, ki je potrebna za to, da bi se lotili in popravili trenutne razdobljene razmere na področju mednarodne grobitve otrok. Bojim se, da bomo morda morali zadevo predati Evropskemu sodišču in to bo moralo presoditi o pristojnostih, to bi lahko imelo zelo nezaželene posledice. Rada bi se zahvalila poročevalki gospe Lichtenberger za to, da je podprla predlog komisije in rada bi se zahvalila odboru Juri kot celoti za opravljeno delo. Vsi se strinjamo, da je nujno potrebno preprečiti mednarodne ugrabitve otrok in zmanjšati stres, s katerim se soočajo družine zaradi pravne negotovosti in zaradi pomankanja enotnih postopkov na ravni Evropske unije. Resnično obžalujem, da, se, da smo se sprli zaradi postopkovnih vprašanj, ne borimo pa se za dobro otrok. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, gospod podpredsednica, za jasne besede. Sedaj pa gospod Anđelidi. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki, pa tudi podpredsednici Reding. V zadnjih letih smo videli precejšen porast mobilnosti ljudi. Veliko imamo čezmejnih porok, čezmejnih ločitev več nacionalnih parov. Vsako leto imamo veliko zakoncev, ki se poroči čez mejno, skoraj polovica teh zakonov se konča z ločitvijo. Če pride do spora med partnerima, potem se pogosto negativne posledice občutijo tako, da trpijo otroci. Tako da torej prihaja do konflikta ne med dvema staršema, temveč med dvema različnima državama in dvema različnima pravnima sistemoma. Točno zato med drugim je Haška konvencija, ki je bila podpisana strani 87 držav članic, tudi vse države članice Evropske unije, ravno zato je ta konvencija tako pomemben večstranski instrument za zaščito pravic otrok. Ta večstranski sporozum določa niz kriterijev, še prav posebno, ko lahko pride do tveganja, da bi otrok lahko imel težave pri vstopu v državo, v kateri prebivam. Pogosto prihaja do tega, da so potem ti otroci prave žrtve ločitve otrok. E, oprostite, staršev. Dejstvo, je, da imamo osem držav, ki želi pristopiti k Kaški konvenciji in svet to blokira. Naj podam primer. V zadnjih tednih imamo nov primer ograbitve otroka, ki prihaja iz Rusije. To je ena od osmih držav, o katerih govorimo. Evropska unija in države članice menijo, da je družina temelj Evrope. Družina mora najti pomoč v institucijah, še prav posebno v kriznih časih. Zato je naša prednostna naloga, da zaščitimo interese otrok, mladoletnih in da zagotovimo, da se zadeve hitro rešijo. Drugače bo to ne samo oviralo ustrezno delovanje Evropske unije, temveč bo to pomenilo tudi to, da bomo, star, bomo otrokom odrekli njihove pravice. In zato imamo tudi posrednika Evropskega parlamenta pri medijacijah pri mednarodnih ugrobitvah otrok. Vemo, da prihaja zelo veliko primerov, ki izhajajo iz pravne negotovosti, zato ker ljudje ne poznajo svojih pravic in dožnosti. Hvala lepa. Govornica liberalcev tudi pri tej točki še ni, ne vem zakaj. Zato prosim kar, da spregovori gospod Lichtenberger. In zu diesem tema. Hvala lepa. Kar se te teme tiče, je najbolj pomembna politika blokade sveta. To je potrebno nujno obsoditi. Ugrabitve otrok same po sebi so traumatično doživeti za otroke, pogosto tudi za starše. Vsi se boste strinjali, da bi morali vsaj izboljšati pravne možnosti za to, da bi otrok kar se da hitro spet lahko prišel domov tja, kjer so mu zadeve znane in kjer običajno prebiva. Haška konvencija je mehanizem, ki ščiti pravice otrok v takih primerih. Prav tako nudi pomoč pri dvostranskih primerih ograbitve otrok. Naprimer, imamo dva partnerja, ki čakata v čakalnici, Maroko in Rusija. Tam imamo vedno znova dramatične primere, velike težave, da bi dosegli dogovor ta problem bi lahko že jutri olajšali za vse odrežene strani, če bi svet in naj bom jasna opustil ne dopustno igro moči na tem področju. Svet si ne želi, da bi Evropski parlament lahko soodločal pri tem svet ne more doseči soglasja in potem dolga pogajanja, še prav posebno z Rusijo, ostajajo brezplodna. In torej ne moremo nuditi pomoči, ki bi jo lahko, če bi Haška konvencija s temi državami veljala. Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko otrok, koliko prizadetih staršev je že utrpelo škodo zaradi poskusov blokade strani sveta. Pozivam svet, da naj si poišče kakšen drug primer za blokado. Tukaj gre za osodo otrok. Prosim, pustite nam, da z odrežbo Evropskega parlamenta nadaljujemo na ustrezen način naše postopke. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lichtenberger. Sedaj pa Anderson. The harrowing images from Gaza. Hvala lepa. To, kar vidimo v Gazi, je bolj spomin na to, da so otroci najbrnljivi, če niso v središču svetovne zaščite otroških pravic. Otroci morajo biti bolj ključnega pomena v našem zakonodajnem delu, v naših prizadevanjih na vseh ravneh. Javni organi jih veliko krat ne upoštevajo dovolj ekonomske politike, ki jim sledijo države članice in Evropske unije, pomenijo tudi, da se otroke zanemarja. O Belfastu prejšnji petek smo na konferenci tudi govorili o tem. 10. novembra so jedci glasovali, da bodo spremenili ustavo, da bomo zaščitili pravice otrok in eh, dublinska vlada mora ustrezno opremiti službe, ki se ukvarjajo s tem za otroke in za starše. To je vse korak naprej. Vendar pa enostavnost mednarodnega potovanja in vedno več mednarodnih odnosov vodi tudi do tega, da imamo vedno več primerov mednarodne grobitve otrok. Zato je Haška konvencija o mednarodnih ogrebitvah otrok pomemben del mednarodne arhitekture za zaščito otrok posvojeni otroci, oprostite, ugrabljeni otroci so lahko hitro vrneni v državo bivanja. Skrbi pa nas to, da se nekateri primere tako dolgo rešujejo, nekateri pa sploh nikoli niso rešeni. Dejstvo, da svet blokira pristop tretjih držav, je škandalozno. To je potrebno spremeniti. Po nepotrebnem izpostavljamo otroke tveganju in lahko jih obsodimo, da ne želijo preprečiti zlorabe otrok. Hvala lepa, kolega Zvjevka. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Ja, situacija, v kateri smo, lahko povemo, da je res nenavadna. Opravka imamo zelo pomembno, dobro zadevo, ampak medinstitucionalni spor blokira, da bi zadevo rešili. To je res škandalozno in tega si res ne znam predstavljati. Prepričan sem, da je naša današnja razprava res velik, goreč poziv svetu, da naj se neha delati neumnega in da naj resno vzame razmere, v katerih so se znašli številni otroci in številni starši. Če bi bil eh, naklonjen teorijam zarote, bi rekel, da svet namenoma stvari blokira. Ampak stvar je še hujša. Svet zgolj zaradi nekih svojih drugih ambicij hoče dokazati, da ima prav. Pravna služba Evropskega parlamenta je jasno povedala, da glede mednarodnih ugrabitev otrok Evropska unija poseduje izključno pristojnost in v skladu s pogodbami svet skupaj z Evropskim parlamentom v postopku soglasja lahko um, zadevo čimprej reši. Vemo, kako zelo težko je nekatere države prepričati k temu, da naj vendarle pristopijo k Haški konvenciji, kajti to za njih preprosto ni enostavno. To ni nek proces, ki lahko steče zelo hitro. Je pa to zelo pomemben proces in uh, zato bi res pozval vse tiste, ki imate vpliv na to, ne blokirajte tega, da bi rešili to zelo tako pomembno vprašanje države, ki so se odločile, da pristopijo k temu mednarodnemu sporazumu, ki ščiti otroke in njihove pravice, dovolite jim, da pristopijo k sporazumu, ki jim omogoča vzpostaviti višjo stopnjo pravne gotovosti v tej tako zapleteni tematiki mednarodnih vrbitev otrok. Pripričan sem, da bomo lahko čim prej dosegli dogovor, sicer se bomo vsi osmešili in tega si ne želimo. In zato kot Evropski parlament pozivamo svet, naj vendarle zaključi s tem sporom in da naj se loti razumnega, vsebinskega eh, obravnavanja tega vprašanja v skladu s pogodbami. Hvala lepa, kolega, sedaj pa postopek rečnjaj, pritegnite pozornost predsedojočega. Dva sta se javila najprej gospod Basesko. Hvala lepa gospod predsedujoči. Ko na nezakonit način ugrabijo otroke, to ni dobro, to tudi ni redkost. Pomembno je, da na tem področju nekaj storimo, da se izogibamo temu, da bi dovolili enemu od partnerjev, da zapusti z otrokom državo, drugi partner pa tega ne dovoli. Seveda moramo najprej pomisliti na otroke. Zato je potrebno pravosodne sisteme prilagoditi tako, da bo vse v interesu otroka. Otroci lahko imajo tudi družbene in eh, jezikovne težave, če so ograbljeni. In tukaj gre za trajnostne težave. Zato je to zelo pomembno in gospa Reding, rada bi vas vprašala, lahko ocenite, koliko primerov ograbitev otrok imamo in kako bo komisija poskrbela za to, da bi deblokirali te primere. Äh, Hvala lepa. Se prečujem, da sem prišla nekoliko pozno, gospod podpredsednica Reding. V enem od primerov smo v dobrem stiku, gre za mladega Olivera Whitehartena, ki je bil iz Avstrije ugrabljen na Dansko. Ogrebitev otrok naj se gre za ogrebitve znotraj rizane Evropske unije, so najhujši zločin. In če bomo samo gledali in če bomo dovoljevali blokado in ne bomo dejavni, potem bomo tudi mi krivi očeh otrok. Zato prosim, da kar se da hitro ukrepamo na mednarodni ravni, pa seveda prosim tudi na evropski. Kako naj to deluje mednarodno, če pa nam tukaj v Evropi ne uspe? Hvala lepa. Danke, es liegt mir im Moment keine Wort. Hvala lepa. V tem trenutku ni drugih prošenj za besedo, zato predajam besedo gospe komisarki za nekaj zaključnih besed. Hvala lepa, predsedojoči. Moram reči, da nisem pričakovala nič manj od parlamenta, eh, nič manj od tega, kar je parlament tako zelo jasno povedal s tem v zvezi. Moram reči, da sem resnično šokirana, ker eh, lahko vzamemo katerikoli koli primer za to, da se gremo nek medinstitucionalni boj, ampak vendarle ne otroci, če gre zgolj za življenje enega samega otroka, ki bo zaradi tega medinstitucionalnega spora v nevarnosti, je že to preveč. Življenja otrok so na kocki in mislim, da je skrajni čas, da prenehamo s temi igricami. To je sporočilo, ki ga pošiljam državam članicam in upam, da so države članice slišale stališče Evropskega parlamenta in hvala, ker mi pomagate, da se skupaj z vami borim v tej bitki. Hvala lepa. S tem smo tudi zaključili z razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri opovdne. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer